einen wunderschönen guten Tag. En prav čudovit lep dan, drage kolegice in kolegi. Vse vas prav prisrčno pozdravljam. Vse, ki ste se te seje odeležili že v tako velikem številu, še posebej pozdravljam tiste, ki so tukaj. E, tiste, ki bodo prepozni, bodo pač imeli smolo. Sam se trudim, da bi začeli pravočasno sejo, tako da imamo na koncu tudi dovolj časa, da zadeve prediskutiramo do konca. Kar zadeva dnevni red, bi vam predlagal eno spremembo. Deseta točka, deseto točko moramo predstaviti, ker je kolegica Valjan prosila, da to premaknemo na sejo 5. oktobra ob 17.30, če se strinjate. Imate mogoče še kakšne pripombe k dnevnemu redu, Charles Chichester? Obžalujem, da moram priznati, da vas eh, ne razumem čisto, ko govorite nemško, ampak eh, tolmačenje se začelo v angleščini, potem prišlo neki jezik, ki ga nisem razumel, potem pa je vse preskočilo na nemščino. E, tako da imamo majhen tehnični problem, tako da nisem e, dojel, kaj ste na koncu rekli. Hvala lepa. Naj še enkrat preverimo, a vse deluje, a vsi slišite pravi prevod. Bom še enkrat ponovil, desetih točkov investicijski projekti v infrastrukturo naj bi predstavili na 5. oktober, ker je zato prosila kolegica Veljo, tako da bi to obravnavali 5. oktobra. Imate kaj proti? 6. oktobra je slišati od zadaj. Ah, die Sekretariat hat diesen Termin noch mal verändert aber mir nicht mitgeteilt. Jetzt ist Sekretariat je spremenil termin, pa mi to niso povedali, tako da bo to 6. oktober, vsakem primeru pa naslednji teden. Se strinjate se? V redu, potem druga točka, sporočila predsednika. Osredotočil bi se na protokol seje koordinatorjev 2. septembra. Upam, da ste zapisnik vsi dobili in da ste se ga tudi prebrali. V tem zapisniku boste našli tudi porazdelitev poročil, tudi obiske, ki jih bomo upravili, oziroma prošnje delegacijam, da se prijavijo na te obiske izlete. Če nimate nič drugega po točko 2, lahko zapustimo to točko in preidemo na tretjo točko dnevnega reda, kjer gre za Evropski program za opazovanje zemlje. to pobudo vodi Evropska unija. Tako da smo se odločili, da se bomo s to zadevo resnično ukvarjali. In me veseli, da lahko danes eh, o tej temi tudi bolj podrobno govorimo. Kolega Glante je tukaj poročevalec. Domnevam, da bo želel prvi prevzeti besedo ali pa bo komisija dobila besedo prva. Potem pa prosimo najprej komisijo, da nam predstavi zadevo potem pa predamo besedo gospodu Glante kot poročevalcu in poročevalcem Senci. Kdo je pristojen za to temo pri komisiji? Imena žal ne vidim. Izvolite. Paul Weissenberg, direktor za vesoljsko politiko in tudi GMS. E Hvala za priložnost, da vam na kratko predstavim predlog, ki je pred eh, vami. To je prvič, da se parlament ukvarja z operativnim delom GMS. Kaj je GMS? To je sistem, ki nudi informacije. In te informacije temelijo na zbranih podatkih ki jih izbira opazovalna infrastruktura na kopnem, morju, vesolju, zraku. Gre torej za globalno spremljanje, za zagotavljanje varnosti, gre za opazovanje zemlje, projekt, ki ga vodi Evropska unija, ki temelji na raziskovalnih, raziskovalnih aktivnostih ESE e in držav članic. GMES je torej orodje, ki nam ponuja storitev. Naj vam podam nekaj primerov. GMS ponuja civilno zaščito v primeru požarov, poplav, potresov, opazovanja oceanov, urbanega načrtovanja, prostorskega načrtovanja kot tudi zdravstvene alarme preko atmosferskih eh, opazovanj. To, to je povezano z podnebnimi spremembami. Današnji izziv in izziv v tej uredbi je sprememba predstaven. Torej od eh, kratkoročnih eh, raziskovalnih aktivitet do dolgoročnega stabilnega okvirja. GMSC mora preiti v drugo operativno fazo. In s tem se ukvarja, in to je tudi cilj te uredbe, spostaviti most med pripravljalnimi aktivnostmi, za katere ste se dogovorili v letih 2890 ter naslednjo finančno perspektivo, ki se začenja leta 2014. Pripravljeni ste bili dve študiji eh, vplivov na okolje, ki sta pokazali, da mora komisija zagotoviti koordinacijo programa in izvajanja, ne pa delegirati teh nalog drugim agencijam ali meddržavnim eh, organom. Dobro bi bilo ustrezno financirati držav članic ter odprta koordinacija. Uredba torej predlaga, da dodatna sredstva za začetne operacije v letu 2011, 2012, 2013 najdemo v predvidenih sredstvih. Finančni okvir, ki ga predlaga komisija, je 150 milijonov. Obseg te uredje, uredbe pokriva področje vesolja, uporabe satelitov, dostopa do ponatkov in storitve, storitve na področju kopenskega, oceanskega, eh, atmosferskega in podnebnega spreminjanja. V letu 2010 naj bi postavili ta most eh, in nadaljevali v letu 2011. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod Weissenberger. Zdaj pa predajam besedo gospodu Glanteju. Ja, dank, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala gospodu Weissenberg za te kratke, drnate pripombe. To je prva predstavitev tega snutka uredbe, s katero se bomo tukaj ukvarjali. Vsebinsko se spreminjajo eh, naši problemi v primerjavi z projektom Galileo. Eh, vendar tukaj ne smemo delati napake kot pri Galileo, ampak gremo takoj na javno financiranje. Zanimiva je tudi pozicija, da bodo ponatki, ko bodo ti na voljo, dani na voljo in to brezplačno ponudnikov storitev v Evropi, to je možnost, da se lahko nova podjetja udeležujejo aktivnosti na trgu in razvijajo poslovne modele. To je zanimivo vprašanje, zelo zanimivo zame. Bo tudi v naslednjih tednih in mesecih ne samo razprava z pročevalci v senci, ampak tudi razprava z ostalimi odbori, ki se s tem ukvarjajo, kot tudi z odborom za proračun, kajti financiranje bo prav gotovo zelo problematično vprašanje. Poznamo program BioKi smo se zelo trudili dobiti sredstva, vprašanje pa je, a bodo ta sredstva zadoščala. Tako da moramo poleg storitev, ki se bodo vzpostavili, govoriti tudi o financiranju, ki je zelo pomembno. Od komisije bi želel videti, kakšna so stališča sveta, tukaj že prišlo do kakšnega razvoja kako gledajo na to države članice v svetu, kajti prej vse se bomo znašli v posvetovanjih z svetom, ko bo šlo za novo finančno perspektivo od leta 2014 naprej. To bi me vendarle zanimalo. Vsekakor pa. Lahko obljubim, da bomo ambiciozno delovali tudi tukaj v parlamentu. ali nam bo uspelo zadevo rešiti v prvi obravnavi, v prvem branju, ne moremo obljubiti. V zadnjih letih imamo eh, pravo inflacijo pri obravnavah eh, in rešitvah v prvem eh, branju, vendar ne bi želel tega cilja opredeljevati že čisto na začetku razprave.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 Tukaj gre za zelo pomembno poročilo, kajti podatke, ki jih bomo s tem dobili na voljo, lahko pomagajo na mnogih področjih, lahko jih izkoristimo v varstvo okolja, pri poslovskem načrtovanju in tako naprej. Na vseh teh področjih lahko uporabljamo te podatke. Omenil bi še eno aplikacijo, ki se mi zdi zelo pomembna in sicer gre tukaj za varstvo pred požari. Kajti vsako leto se srečujemo, znova srečujemo z požari, sploh v Južni Evropi. In vedno znova izkazujemo solidarnost, naš parlament eh, to tudi podpira. Če bomo zbirali podatke o tem, jih lahko tudi s pridom izkoristimo. Še posebej bi bilo dobro, če bi s temi podatki lahko potem prišli do ukrepov za preprečevanje požarov. Zato pa je potrebna tudi takšna aplikacija, naprimer z infrardečim eh, spektrumom, ki ga uporabimo pri vsega opazovanju in potem bi lahko uporabljali to vrstne podatke za preprečevanje nadaljnih eh, požarov. Mislim, da je praktična uporabnost tega sistema tudi eh, zelo politično opazna. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Brezina. Charles Chichester. Hvala lepa. Predsedujoči. Nekaj splošnih pripomp na tem mestu. iz lastnih izkušenj, ko sem vodil delegacijo tega odbora, ko smo obiskali ESO v Rimu ali bližini Rima. In tam dobili zelo zanimive informacije o programu GMS e in drugih programih za opazovanje, sistemih za opazovanje zemlje. Sem uh, prišel do drugačnih uh, sklepov glede Galileja, kot jih je omenjal eh, kolega. Mislim, da je to zgodba o uspehu pri vesolskih raziskavah eh, Evropske unije, tako da bi morali to na vsak način podpreti in zadevo prikazati širšemu svetu kot nekaj koristnega. To, tega sem se naučil tudi na našem obisku in z veseljem se bom tej tematiki še posvetil in bomo videli, kako bomo napredovali. Odi. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej pozdravljam predlog komisije. Evropska komisija se tukaj srečuje z zelo zanimivo problematiko za razvoj našega planeta. Tukaj se lahko zbirajo zanimive informacije za različne organe. Slišali smo, da bodo te informacije brezplačne, to je del poročevanec. Želel bi si, da se glede tega izjasni tudi komisija, se gre za financiranje iz evropskega proračuna. Ne zdi se mi, zdi običajno, da bi morali informacije biti plačljive oziroma da bi se morali splačati. Kako pa bo za neevropejci, ki bodo dobili dostop eh, do teh informacij, ki ne bodo dajali prispevka za financiranje programa? Tukaj pa nevarnost eh, in to primerjava z Galilejem. 3-4 milijarde evrov je bilo porabljenih za to. Tukaj gre za nekaj čisto drugega. Tukaj imamo 150 milijonov Če ne bomo našli 150 eh, milijonov pri projektu, za katerega smo se vsi izjedinili, potem eh, res eh, ne vem, kako bomo sploh lahko izvajali skupne projekte. Ehm, pri primerjavi z Galilejem bi morali biti zelo, zelo previdni. Hvala lepa, kolega Lamberts. Ja, gospod predsedujoči in dragi kolegice in kolegi, lahko se strinjam za Marsikom, ki je doslej govoril tudi sam gledam na to zelo pozitivno, s tem se lahko ukvarjam z različnimi zadevami, tudi z podnebnimi spremembami, z varnostjo in tako naprej. To je pozitivni razvoj, vendar imam dve pripombi. Prvič, tukaj ne smemo zamuditi priložnosti, da Evropo prodamo državljanom. To so zadeve, ki so blizu dnevnemu življenju državljanov. Gospod Odi je rekel, da ne gre za velike denarje, to je res, vendar pa je to eno področje, kjer lahko eh, prodamo vrednost Evropske unije našim eh, državljanom in to bi morali storiti. Ne. Svinjam pa se z gospodom eh, Odijem glede tega, da ne bi dopustili podjetjem, da bi delali dobička dobiček s temi informacijami. Proti temu nimamo nič eh, proti. Dokler bodo državljani dobili dovolj nazaj za svoj vložen eh, denar, potem lahko podjetje tudi dobičko nosno poslujejo na račun teh eh, informacij. Del tega dobička pa se mora ponovno stekati v žepe državljanov, ki so za vse to plačali. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše opozorila, sploh opozorila na to, da gre za projekt, kjer se pojavlja velika dodana vrednost eh, za Evropsko unijo in tu, ki jo lahko vidijo tudi evropski državljani. To je vsekakor nekaj, eh, če se ne bi smeli pozabiti, gospa Krostet. Merci, euh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ne bom povedala prav veliko, samo nekaj, kar so povedali tudi drugi. Gre za zelo zanimiv projekt za opazovanje zemlje, za obravnavo nujnih sadev, za opazovanje oceanov in tako naprej, tudi informacije v povezavi z podnebnimi spremembami in tako naprej. Tukaj se vsi strinjamo, vendar pa meni marsikaj skrbi. Tukaj Evropska unija ni imela vodine vloge, zato je dobro, da poskušamo najti svojo novo vlogo, pridobiti težo pri tem vprašanju. Tega ne bi primerjala z Galilejem, ampak če si pogledamo, kakšne zamude smo imeli pri Galileju, se vendar le bojim, da bomo tudi tukaj v začetku zelo navdušeni, čez nekaj let pa bomo gotovili, da se nismo premaknili nikamor tako kot pri Galileju. Ne želim, da se to zgodi, zato moramo vsi pokazati voljo, da napredujemo. Mi kot parlament, komisija, pa tudi države članice, ki morajo seči malce globje v žep, in zanima me, a se vse te države članice tudi strinjajo s tem, da bodo ustrezno vodile ta projekt. Tega se nekoliko obojim. Hvala lepa, gospod Weber. Tudi sam ne bom povedal prav veliko. Seveda se tega projekta zelo veselim, ampak v skladu s tem, kar je povedala komisija, v nasprotju z nekaterimi kolegi, bi vendarle ustrajal na tem, da je potrebno zagotoviti prost dostop do podatkov, eh, prost dostop do informacij. Pomembno je, da so te brezplačne, da se ne bomo ukvarjali samo z sateliti, z opremo, ampak da razvijemo tudi trg uporabnikov, da povečamo število uporabnikov teh informacij ne bi bilo v redu, če vzpostavimo ponovno infrastrukturo, satelite in podobno eh, sisteme, ki jih je treba še dopolnjevati in to je drugo vprašanje. Zdaj imamo pet satelitov, ki izvajajo opazovalne naloge, sodelujemo z američani, japonci, indici, ki imajo še druge satelite, kajti za eh, trajno in eh, uspešno opazovanje ne potrebujemo pet, ampak 30 satelitov tako da bo še nekaj časa trajalo, da spostavimo celoten sistem. Potrebujemo sodelovanje med našimi sateliti in eh, sateliti drugih eh, držav. Tukaj treba vzpostaviti ustrezne sinergije. Kako se bodo zadeve razvijale naprej, ne vem. Mislim pa, da je nujno potrebno tukaj postaviti spostaviti trg eh, za uporabo teh informacij, eh, zavarovalnice in vse ostale, ki lahko uporabljajo te informacije in da omogočimo brezplačen dostop do teh podatkov. Hvala lepa. Kolega podpredsednik eh, Novski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi bil čisto kratek in nekaj dodal k temu, kar so kolegice in kolegi že povedali glede tega zelo pozitivnega programa. Globoko sem pripričan, da Evropska unija lahko s tem eh, zbere verodostojne podatke, ki ne bodo usmerjene samo v komercialno uporabo, ampak bodo našle zelo širok krok uporabnikov. Tudi mesta, občine in tako naprej bi lahko uporabljali te podatke. S tem bo Evropska unija poskrbela tudi za to, da bodo ti podatki jasni, transparentni in da ne bodo nekako izkrivljeni. Vsi vemo, kako težko je graditi na podatki, ki so vezani na določen namen. V tem sistemu bomo dobili jasne podatke ki ne bodo vprašljivi in to je prav gotovo velik prispevek. Zaenkrat eh, si še ne moramo predstavljati, zakaj vse je mogoče uporabljati te podatke. Ko bo sistem enkrat zagnan, eh, potem bomo redno dobivali ostrezne informacije in potem bomo videli, zakaj vse jih lahko uporabimo lahko jih mogoče tudi uporabljamo v komercialne namene. Na vsak način se mi zdi sistem ena velikih možnosti za prihodnost eh, delovanja Evropske unije. Galileo ima tudi že težavno zgodovino, iz katere se lahko nekaj naučimo in ugotovimo, da je treba zadeve čim prej izvesti in se ne predolgo ukvarjati z administrativnimi vprašanji. Seveda pa je zelo pomembno, da najprej rešimo finančno vprašanje. Vprašanje financiranja. Protokolna baza satelitskih podatkov je seveda dokaj draga rešitev. za katero pač treba najti ustrezan denar, vendar pa je treba v tem primeru poskrbeti tudi za to, da so podatki čim bolj široko uporabni. Zato se mi zdi še posebej pomembno, da Evropska unija dejansko zagotovi ustrezno, ustreznost teh eh, podatkov in dobro kakovost teh podatkov, kar bo državljanom, državam prineslo zelo veliko, kajti posamezne države gotovo ne bi mogle izbrati takšnih podatkov same. Kolegica Holm. Hvala, gospod predsedujoči. Samo nekaj želim pripomniti v zvezi s tem, kar je bilo povedanega s plačili in ali je primerno da bi rekli, da ker se to plačujejo evropejci, bi morali imeti prost dostop do tega ali vsaj javne oblasti. Mislim, da je program za opazovanje zemlje zelo dragocen, še posebej kar zadeva države zune Evrope in že veliko dela smo upravili naprimer v Afriki pri tem, ko smo opazovali gozdove, zato da bi se borili proti nezakoniti sečni gozdov. Zanima me, ali bi lahko razmislili tudi o Krnhavnu in o zavezah, ki se jih bomo zavezali tam, naprimer za prilagajanje. Pri... Predstavljam si lahko, da bi morda ponudili tudi to, da bi državam, ki trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb, ponudili, da spremljamo in jim zagotavljamo pravočasne in natančne informacije. Previdno bi omejevala dostop do teh podatkov samo za nas, kajti mislim, da bi to lahko imelo pomembno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe v drugih delih sveta. Hvala. Eh, Hvala, gospoda Ti. Oui. C'est bon. monsieur le président tout d'abord je vous remercie sur le voilà Pozdravljam to razpravo o GMS, to je komisija sprejela lani. Bila sem poročevalka v Senci v zvezi s tem. Evropa mora vzpostaviti ta sistem spremljanja in ta sistem mora biti trajnosten za spremljanje podnebnih sprememb, za upravljanje z naravnimi viri in tudi za varnost naših državljanov. Če ste spremljali poročila ta vikend, smo dobili resno opozorilo, da si moramo prizadevati za zavarovanje ali zaščito pred naravnimi katastrofami, naprimer v Filipinih, v Manili, je ogromno število ljudi umrlo, ker niso bili pravočasno opozorjeni. Zato moramo ta program začeti čim prej izvajati, kajti stvari je mogoče videti vnaprej in preprečiti tisto najhujše. To bo vplivalo na javno politiko, S tem bomo lahko bolje upravljali svoje okolje, bolje bomo lahko načrtovali. V Köbenhavnu bo kmalo vrh in kar zadeva krčanje gozdov, tudi tukaj bomo lahko povečali spremljanje in sodelovali pri povečanju urbanizacije. Strinjam se s tem, kar so povedali prejšnji govorniki, vendar zasebnemu sektorju moramo vseeno dovoliti, da bo imel dostop do teh podatkov, s tem bomo povečali produktivnost. Naftna kriza, naprimer. S tem si bomo lahko pomagali odločiti se, kam postaviti naftne ploščadi ali kako zagotoviti trajnostno razvojno tehnologijo. Industriji bo pomagalo, če bodo imeli dostop do teh podatkov, vendar imam dve vprašanje. Eno je tehnične narave in sicer v zvezi z raznovrstnostjo virov financiranja in tudi v zvezi z različnimi elementi financiranja. Financiranje finance izhaja iz sedmega okvirnega programa, še posebej v zvezi s to uredbo, ampak včasih težko vidimo, kako bo vsaka komponenta, vsak sestavni del tega programa financiran. Zanima me, ali mi lahko poveste vire in vrste financiranja za vsak element. In ko je komisija objavila program, je govorila o partnerstvu. Kdo sedi v tem svetu? Države članice, predstavniki držav članic, to me zanima. Mislim, da je nujno potrebno, da je tudi stalno članstvo v tem svetu, zato da bomo lahko zagotovili ustrezno spremljanje. Zagotoviti moramo podrobne odgovore v zvezi s financiranjem, pa tudi z upravljanjem. In kakšen bo nadaljni razvoj programa? Če naj to dobro deluje, potem mora biti dobro sodelovanje med komisijo in državami članicami. sestava sveta je zato zelo pomembna. Uredba ne omenja teh partnerjev in zanima me, ali lahko potrdite, da je vzpostavitev partnerskega sveta še vedno na dnevnem redu in kdaj bo komisija to vzpostavila. Hvala. ni drugih prijav za razpravo, zato prosim komisijo gospoda Weissenberga, da odgovori na številna vprašanja, ki so bila postavljena. Mogoče boste eh, lahko odgovorili na nekatere od teh vprašanj. Če pa ne boste mogli odgovoriti sedaj, eh, vas prosimo eh, poznaje, da se še podrobneje ukvarjate s tem. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej, kako je v svetu. Doslej je bilo šest svetov za vesolje in pri vseh teh svetih so eh, ocenili eh, Galileo in GMS kot, kot prednostni nalogi. In pri GMS so rekli, in tudi pri Galileju, da je to, kar smo investirali do sedaj v raziskovalno dejavnost, da je to treba prenesti v operativno fazo. Gre torej eh, za flagship Galileo GMS. Konkretni predlog je bil predstavljen svetu pred 14 eh, dnevi na enak način, kot sem to naredil danes jaz. Tu in sicer se začenja ta razprava šele sedaj več svetov se ukvarja s tem, naprimer svet za konkurenčnost, kar zadeva eh, prost dostop do podatkov. So ministri se strinjali z načelom prost dostop do podatkov. Na osnovi naših eh, ocen in oc, eh, na, naš, na osnovi ocene učinka je tako, da so se aplikacije razvijajo bolje, če so podatki prosto dostopni, kar zadeva požare, to je pokrito s tem, kar imenujemo emergency service. To je en od, ena od storitev GMS in to je tudi ena od storitev, ki je eh, predmet tudi pripravljalnih dejavnosti. Civilna zaščita je temeljnega pomena za GMS in z, torej gre predvsem Eh, tudi zato, da se koncentriramo na požare in na poplave v okviru teh elementarnih nesreč, kar zadeva dostop do podatkov in eh, eh, strani tistih, ki niso iz držav članic EU. GMS je evropska pobuda za opazovanje zemlje in ta pobuda ni osamljena. Vsak, kar celina ima svojo pobudo in na globalni ravni obstaja sistem, ki se imenuje GEOS, Global Earth Observation Center system of systems. Se pravi, v ta sistem vsaka celina vnaša svoje zmogljivosti glede opazovanja zemlje, američani, evropejci, kitajci, japonci. In eno eh, tako globalno načelo je, da so vsi podatki iz tega omrežja prosto dostopni za vsakogar. Torej, če so naši dostopni, podatki dostopni drugim, imamo tudi dostop do podatkov drugih mednarodnih partnerjev, kar zadeva vprašanje gospe Grostit, da bi se vsa stvar lahko zavlekla. Torej, dalj časa smo razmišljali o tem, ali naj predstavimo ta predlog sedaj ali pa naj počakamo do naslednje finančne perspektive. Mi smo se odločili, da ne bomo čakali, kajti že sedaj se izvajajo nekatere dejavnosti iz GMS-a. Eh, in hoteli smo, da v kritični fazi 2011, 2012 in 2013 imamo dovolj možnosti, da financiramo operativne elemente GMS. Zato tudi to imenujemo bridge financing, tako da bi imeli možnost, da se 2014. leta lotimo pravih eh, dejavnosti. Kaj je dodana vrednost eh, Evropske unije? Torej, v oceni očinka smo se temeljito ukvarjali s tem in rezultat ocene učinka je dejansko ta, da če bo to storila eh, Evropska unija, če kupi podatke za GMS, to potem seveda zniža stroške podatkov in s tem pridemo do ekonomije obsega. Torej, bolje je, da projekt izvajamo na ravni Evropske unije, kot pa da isti projekt izvajamo 27 krat. Vprašanje glede Afrike. Že dve leti eh, se Afriška unija in tudi eh, Evropski eh, Um, um, torej predsedniki vlad in držav zauzimajo za to, da se GMS uporabi tudi za razvoj Afrike. Torej tudi Afriki bodo dani podatki na voljo brezplačno. Se pravi, GMS je tudi instrument za eh, pomoč državam v razvoju in tudi za eh, varstvo podnebja. In mogoče bi to lahko uporabili tudi v Kopenhagnu, kajti ta projekt natančno demonstrira, da bi lahko z varstvom podnebja ravnali tudi drugače oziroma za to uporabili drugačna orodja, kar zadeva eh, raznolikost virov financiranja. Doslej smo GMS eh, financirali izključno iz sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj. Torej, izključno. Nekatere elemente, kot naprimer operacijo satelitov leta 2012, to pa nima več eh, nič opraviti z raziskovalno dejavnostjo. Zato moramo zapustiti okvir financiranja raziskovalne dejavnosti in si poiskati novo pravno podlago. In zato eh, razmišljamo o tem, da bi pripravili program za GMS, torej da bi ravno, eh, ki bi zagotovil to spremembo. Kar zadeva 150 milijonov, torej ta vsota je mešanica redeployment, se pravi prerasporeditve, razporeditev pri rubriki 1A 100, 100 milijonov, ostali milijoni pa so iz prerasporeditve v okviru uh, okvirnega programa raziskovalne dejavnosti za uh, vesoljske raziskave. Torej, kar zadeva odnose z državami članicami, se mi zdi je pomembno povedati, da v nasprotju z Galilejem je GMS partnerski projekt. Torej, tudi, um, gre tudi za finančno partnerstvo z državami članicami in to partnerstvo se mora odražati v različnih gremijih. Um, ki jih bomo eh, v naslednjem času predlagali kot eh, delovna telesa za izvajanje tega projekta. Hvala. Mislim, da je bilo zelo dobro, da eh, ste nam natančno razložili posamezne podrobnosti tega projekta. Sedaj pa bi dal še enkrat besedo poročevalcu. Hvala. Mogoče eh, sem bil na začetku malo prekratek, tudi jaz pozdravljam ta projekt, ampak ponavadi se pač osredotočim na najbolj pomembne stvari, ker je čas, ki ga imamo na voljo za razpravo, zelo dragocen. Ampak pozdravljam ta projekt. Mislim, da se strinja da tudi uh, poročevalcev v senci, da se hitro lotimo tega projekta, kajti če. Uh, Eh, predvidimo denar za raziskovalne projekte, potem je seveda pomembno, da se rezultati prenesejo v prakso. Če ostanejo v nekih predaljih, ne koristijo nikomor. Zato moramo ustvariti tudi ustrezno pravno podlago. E, torej, po moje ni preveč ambiciozno, če rečemo, da bomo novembra, decembra predložili eh, osnutek poročila in potem se lahko lotimo konkretnih eh, pogajanj. Jaz bi bil za tak časovni načrt in če se bodo kolegi s tem strinjali, potem mislim, da nam bo tudi uspelo. Seveda pa bodo pogajanja pokazala, kako daleč sm, smo narazen v naših. Eh, mnenjih. Ni še torej predloga za časovni načrt, gospod Glante, ampak eh, hvaležen bi vam bil in gotovo tudi kolegi bi vam bili hvaležni, če bi eh, hitro obravnavali ta projekt. Kajti trenutno imamo še malo več časa v odboru, se še ne ukvarjamo s uh, tolikšnim številom projektom. Torej, uh, Ko nam boste sporočili, da lahko začnemo z drugim krogom pogajanj, o tem bomo to storili hitro, kajti zdi se mi, da nekih velikih razhajanj ni, temveč gre uh, za neke posamezne vidike, ki jih je treba še podrobneje um, pojasniti. Torej, v drugem, tretjem tednu v oktobru od tam okrog 15. oktobra bi lahko mogoče imeli neko razpravo o tem. Eh, to, bil, to bi bil moj predlog, torej, da bi zbrali ideje za eh, tako poročilo in na začetku decembra bi potem lahko predložil osnutek poročila. Hvala. S tem smo končali obravnavo te točke, razen če se še kdo prijavlja za razpravo. Ne. In s tem lahko preidemo na četrto točko dnevnega reda upravljalske strukture Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema. Eh, predlog eh, ste prejeli in mislim, da je najbolje, da ravnamo tako, da nam najprej predstavnik komisije predstavi to eh, temo, da nam reče, zakaj gre in predstavniku komisije predajam besedo. Um, hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, sem Paul Ferhuf, sem projektni upravljalec za satelitski radionavigacijski sistem in veseli me, da lahko začnem z delom z odborom ITRE v novi sestavi. Preden spregovorim o našem predlogu za to uredbo, sem mislil, da bi bilo dobro povedati par besed v zvezi s tem, kakšno je stanje na področju Galileja. Mislim, da je to v odboru ITRE zelo zanimivo in potem bom odgovoril tudi na vaše vprašanja. Ampak najprej želim povedati nekaj podatkov. Začel bom z Agnosom 1. oktobra, torej kasneje ta teden. Bomo imeli pripravljeno pogodbo za začetek operacije od 1. oktobra do konca leta 2013. 1. oktobra bo, začela, bo začel veljati odprta storitev Agnos. Najprej bomo imeli tiskovno kampanjo v zvezi s tem dogodkom. Mislim, da je to dobro si zabeležiti, kajti odločili smo se, da smo končno odrasli tako rekoč in da imamo pripravljene ustrezne infrastrukture. Dva satelita že imamo v orbiti, ki delujeta. Postopek potrjevanja v orbiti že poteka. Več lokacij po svetu se opremlja s tem, sateliti se pripravljajo in cilj je, da bi prva dva satelita izstrelili novembra 2010 naslednja dva pa v začetku leta 2011. Kar zadeva sposobnost popolnega delovanja Galileja z Evropsko vesolsko agencijo, izvajamo naročilo in tukaj bomo od industrije kupili šest delovnih svežnjev, zadevajo sistemsko podporo, dve pogodbi za zemljsko infrastrukturo, pogodbo za satelite, pogodbo za izstrelitev in pogodbo za delovanje. Stanje trenutno je naslednje. Tri naročila v zvezi s temi svežnji bomo oddali do konca leta, to zadeva sistemsko podporo, satelite in in morda tudi naprave za izstreljevanje. Razpisi za zadnje in najboljše ponudbe bodo na voljo v naslednjih tednih in, kakor vidite, smo dosegli že velik napredek v zelo zapletenih pogajanjih z industrijo na tem področju. Hkrati pripravljamo tudi predloge za vas in za svet, ki jih bomo predstavili v začetku naslednjega leta v zvezi s tem, kako programe izvajati še naprej po letu 2013. Kajti veste, da naš proračun za enkrat seda, sega samo do konca leta 2013 in zagotoviti moramo dolgoročno financiranje ter upravljanje programov na dolgi rok na podlagi naših predlogov. To ne bo predlog, ki zadeva samo naslednje finančno obdobje, ampak bo to tudi predlog, ki bo vključeval napotke, kako začeti izvajati, nadzorovati in vzdrževati ta sistem, ki naj bi deloval še nekaj desetletij. Sedaj se lahko obrnem na predlog, ki je pred vami. Naša agencija je bila ustanovljena julija 2004 strani sveta. Takrat se je skupno izvajanje Galileja začelo. PPP naj bi bil tisti medij za vzpostavljanje sistemov in GSE pa naj bi. upravljala z razpisi za programe in za izvajanje teh programov. Konec leta 2006 je komisija sklenila, da PPP ni deloval in leta 2007 smo pripravili predloge za preusmeritev sistema in Tudi vloga agencije se je morala spremeniti v skladu z novimi okoliščinami. Leta 2008 sta se svet in parlament dogovorila o uredbi 683. To je regulativni mehanizem, ki zagotavlja vse mehanizme, ki so potrebne za izvajanje programov v novi obliki ostal, ostala je še samo formalna prilagoditev nalog GSA in to bo vključeno v uredbo 1331, zato da bi zagotovili, da bo ta nova uredba v skladu z novimi okoliščinami. Pred sabo imate torej predlog, ki to zagotavlja. Določbe 1321 usklajuje z 683 ime, cilj in naloge agencije GSA, spreminja, poveča vloge in pristojnosti komisije v okviru komisije, agencije, zato da bi zagotovili, da agencija izvaja svoje naloge, pri tem pa spoštuje vlogo komisije kot upravljalca programov, hkrati pa spostavlja tudi okvir, v okviru katerega agencija prevzame odgovornost za zagotavljanje varnostnih akreditacij. glavne lastnosti predloga so omejitev izvajanja nalog agencije v skladu za 683 in tudi premik odgovornosti na komisijo in to se je že zgodilo. Predlagali smo drugačno ime za agencijo, kajti mislimo, da je tudi to treba prilagoditi njeni novi ulogi. Tudi drugačno upravljanje programov, kako sem že povedal, sedaj komisija upravlja s programi in pričakuje se, da bo izdala smernice za GSA in pripričani smo, da moramo imeti odločujoč glas v agenciji, zato da zagotovimo, da se tisti programi, tudi tisti, ki temelijo na delu agencije, da se programe torej pravočasno zaključijo in menimo, da mora komisija imeti vsaj 50 odstotkov glasov v tem odboru, in da mora izvršni direktor agencije izvajati svoje naloge v skladu s smernicami komisije in torej ni več popolnoma samostojen oziroma neodvisen. Predlagamo tudi, da bi na srečanjih administrativnega odbora sodeloval opazovalec iz parlamenta in ta odbor bo imel nekoliko večjo vlogo pri upravljanju agencije, zato da bi zagotovili, da se tisto delo, ki ga agencija upravlja, tudi dejansko opravi, kar zadeva varnostne akreditacije. To je precej zapletena zadeva, še posebej v okviru javnega projekta, kot je Galileo. Varnostna akreditacija je vprašanje, ki po izkušnjah zadeva predvsem nacionalne države, ampak v okviru tega projekta bomo morali to tudi urediti. Samo nekaj strokovnjakov je takšnih, ki lahko razume te naloge in ki lahko izvaja te naloge. Akreditacija je naloga preverjanja, ali sistem deluje v skladu z zahtevami, ki veljajo in na koncu skozi akreditacijo ugotovimo, kakšna so varnostna tveganja za nacionalne države. Varnostna tveganja je treba uravnotežiti z programskimi vplivi in drugimi vprašanji, zato je to precej zahtevno delo. Svoje predloge smo oblikovali na podlagi štirih temeljnih načel in sicer, da se naloge izvajajo na kolektivni ravni, da vključujemo ustrezne varnostne strokovnjake na področju varnosti in posamezna država članica v zvezi z akreditacijo ali tovarno, ki dela na projektu Galileje, Galileo, to bi lahko vplivalo na vse države. Kolektivna odgovornost je torej zelo pomembna. Naslednje načelo je, da imamo nameščen stalni postopek spremljanja. Tukaj agencija igra pomembno usklajevalno vlogo. Tretje načelo je, da akreditiranje izvajajo strokovnjaki in da bodo odločitve v zvezi s akreditiranjem sprejete neodvisno od komisije in od drugih organov, ki, organov, ki sodelujejo pri delu agencije. Za akreditacijo smo torej predlagali tretji stebr v okviru GSA, torej ob izvršnem direktorju in odboru. Predlagamo tudi vzpostavitev akreditacijskega odbora, ki sprejema odločitve v zvezi z akreditacijo na podlagi nasvetov akreditacijskih strokovnjakov. Če povzamem, zakaj je ta predlog pomemben za parlament? Predlog poenostavi odločanje v okviru radio navigacijskih sistemov in zagotavlja usklajevanje med različnimi instrumenti ki se uporabljajo, odpira vrata večji vlogi parlamenta. Člen pogodbe 156 je podlaga za to in parlamentu smo ponudili sedež opazovalca v upravnem odboru. Predlog upošteva tudi pomisleke parlamenta v zvezi z agencijami in sicer izboljšo boljše upravljanje volilne pravice in tudi upravljanje nalog agencije v skladu z odgovornostjo komisije. Predlog spoštuje tudi proračunske omejitve. Predvideli smo samo povečanje osebja v agenciji tam, kjer imajo povečane odgovornosti, naprimer dejavnosti na področju varnosti in vzpostavitev varnostnega centra Galileo. Gospod predsednik, zelo veseli bi bili, če bi parlament in svet dosegla sporazum o prvem branju v Galileo. Je bil to prej že uspeh v zvezi z operacijskim programom, kot je ta, je dobro, če imamo čim prej, čim bolj jasne rezultate in z veseljem bomo pomagali vašemu poročevalcu v zvezi s tem. Hvala. Hvala za to predstavitev. Najprej bi dal besedo poročevalcu gospodu Toženovskemu. Beseda je vaša, prosim. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem velik... Hvala, gospod predsednik. Vesel sem, in tudi počaščen, da lahko kot nov poslanec poročam z področja, ki je zelo blizu mojemu poklicu kot matematiku in strokovnjaku na področju informacijske tehnologije. Mislim, da je projekt Galileo eden od prvorazrednih evropskih projektov in prepričan sem, da si projekt zasluži, da od sebe damo vse moči, da ga razvijemo tako, kot je treba. Cenim prizadevanja komisije za poenostavitev postopkov odločanja pri tej zelo zapleteni zadeve, ne samo z tehničnega vidika, ampak tudi v skladu z drugimi vidiki, naprimer finance, pravne zadeve in varnost. Vesel sem, da je na tem področju viden napredek. Vem, da so razprave in pogajanja v zvezi z Galilejem zelo zahtevne in tudi odločitev za opustitev modela PPP mi je znana, šli smo v drugo smer. Vendar mislim, da moramo pomagati Galileju, da bo čim prej začel delovati v celoti. Predlog, ki ga imamo danes pred sabo, je precej tehnične narave, določa odgovornosti komisije. Razprava verjetno ne bo enostavna, ampak mislim, da gremo v pravo smer. Težko se bomo odločili o tehničnih in finančnih vidikih v prihodnih letih, ampak mislim, da je trenutni predlog razumen določa odgovornosti in izboljšuje parlamentarni nadzor nad financami. Sam menim, da je zelo pomembno naslednje. Razprava bo zelo pomembna, zelo zapletena in zato bom sodeloval s poročevalci v senci in tudi z drugimi kolegi po najboljših močeh. Tega se že veselim. Ta predlog je dobra odskočna deska za, ta, za to poročilo, čeprav nisem zadovoljen z nekaterimi vidiki, naprimer zahteva v zvezi s člani odbora, kajti tako morda preveč pristojnosti damo v roke posameznikom in veliko bo odvisno od volje komisije. Kot no poslanec in kot član nove skupine, skupine evropskih konzervativcev in reformistov, bom sodeloval s poslanci iz vseh skupin, veselim se odprte razprave in mislim, da se bomo pogovarjali o zapletenih vprašanjah v zvezi s financiranjem, akreditiranjem in varnostjo celotnega sistema. Želim, da bi Galileo postal zelo pomemben in viden projekt evropske kulture in evropskega sodelovanja. Veselim se še sodelovanja z vami vsemi in upam, da bomo napredovali čim prej. Hvala. Najlepša hvala za to prvo mnenje. Gospod Tikal, prosim. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Vala, gospod predsednik, najlepša hvala poročevalcu za predstavitev, vendar imam eno vprašanje, ki ga želim postaviti predstavniku komisije, gospodu Ferhofu. Dokument, ki ga je predložila komisija, kaže jasno, razdelitev med akreditacijskimi dejavnostmi za varnost, se pravi spostavitev sveta za akreditacijo, ki je pristojen za varnost in na drugi strani za dejavnosti po 683 iz 2008. Ta uredba predvideva, da je da komisija je še naprej pristojna za upravljanje vseh varnostnih vidikov. Na drugi strani pa je predsednik sveta predstavnik komisije v tem organu. Torej, prosim vas za odgovor na to vprašanje. Hvala. Drugih eh, ni, eh, drugih razpravljalcev. Razpravlja, to ni. Ampak mogoče bi komisija lahko najprej odgovorila na to vprašanje in bomo potem nadaljevali z razpravo. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Yes, um... Hvala, gospod predsednik. Da, varnostni odbor, ki ga bomo vzpostavili, je odbor sestavljen iz držav članic, od osebja na visoki ravni, ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji in komisija bo v skladu z našim predlogom član, ki ne bo imel pravice glasovanja tega odbora. Akreditacijske odločitve tega odbora so zelo pomembne v zvezi s programom kot je Galileo. Naprimer, ta odbor bo moral dati svoja pooblastila, svoja potrdila za izstrelitve ali za delovanje. To bodo storili, ko bodo potrdili, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi v skladu z varnostnimi zahtevami. Varnost na lokacijah mora biti ustrezna, izdelava materialov mora biti ustrezna in na podlagi teh potrditev, avtorizacij bomo delali naprej. Komisija mora odboru zagotoviti vse potrebne podatke in informacije, ki so potrebne za takšne odločitve in temu odboru želi tudi izpostaviti vsa področja, kjer je treba sprejeti odločitve. Naprimer, morda bo kakšna odločitev v zvezi z akreditacijo zelo draga ali pa bi lahko povzročila velike zamude. V takšnih primerih bo Nujno potrebno to izpostaviti in trenutno že potekajo razprave na svetu v zvezi s tem predlogom in poskušamo ugotoviti, kako bi lahko nadaljevali v teh primerih. In mislim, da bomo o tem razpravljali tudi v prihodnosti. Sodelovanje vseh igralcev v zvezi s tem programom je zelo pomembno in vsi morajo med seboj tesno sodelovati, ampak tudi delitev nalog mora biti zelo jasna, če naj se program uspešno izvede v zelo kratkem roku. Hvala. Hvala. Kolegica Hall, prosim. Thank you. Hvala. To, kar je pravkar povedala komisija, to medsebojno sodelovanje vseh udeležencev, kajti časovni razpored je zelo tesen. Zanima me, ali bi komisija lahko komentirala naslednje. Nekatere države članice na ta projekt ne gledajo tako kot komisija in parlament. Nekatere države članice niso zadovoljne s tem, da bi parlament imel ulogo opazovalcev v zvezi s to novo agencijo. Prav tako se mi zdi, da nekateri nasprotujejo, tej povečanej vlogi komisije in dejstvu, da ima komisija 50 odstotkov glasov. Zanima me, ali komisija predvideva kakšne težave v zvezi s tem. Nekatere države članice to še vedno vidijo kot medvladni projekt, ne kot nekaj, kar bi izvajala Evropska vesoljska agencija. Komisija pa to meni, da je še vedno projekt skupnosti. Zanima me, ali bi komisija lahko podala svoje mnenje, kako bi lahko nadaljevali in bi preprečili, da nam ta razhajanja preprečijo napredek. Hvala. Hvala, gospod Odi. Hvala, gospod predsednik. Želel sem se navizati na to, kar je povedala kolegica pred mano. Mislim, da je treba pojasniti to stvar eh, v zvezi z Galilijo. Več kot 3 milijard evrov smo dali na voljo in sedaj ne vemo, komu to spada. Imamo podjetje, privatni konzorci, potem nek organ, sedaj govorimo o agenciji in tako naprej. Jaz sem bil poročevalec 2007. leta o podobni temi. Torej upam, da je v konsolidiranih računih Galileo vključen za leto 2008-2007 ni bil. Če si ogledamo dokument in poslušamo predstavnike upravljalskega sveta, potem eh, gre eh, očitno za medvladno strukturo. V preteklosti je komisija ravnala tako kot bi bila generalni sekretarjat sveta, torej države članice pol, eh, polovico glasov, komisija polovico, eh, Evropski parlament pa je opazovalec, ampak sej je naša naloga, da preverjamo skupne projekte v tem eh, upravnem svetu, pa nimamo nobene vloge. Razen tega se mi zdi, da je treba narediti velik vprašaj za vse agencije. Nešteto agencije bilo ustanovljenih, eh, to je sicer bilo tudi pomembno, ampak eh, komisija mora zagotoviti parlamentu, da imamo tudi pravico političnega soodločanja, kar zadeva delovanje te agencije. Sem tudi eh, član odbora za proračunski nadzor, ki je neutralni odbor in uh, mi moramo imeti možnost nadzirati proračun te agencije. Velike težave so s proračuni vseh agencij, ampak ta točka mora biti pojasnjena v razpravi. Hvala. Kolega Heno. Hvala. Gospod predsedujoči, torej po tem, eh, kar so povedali kolegi, je treba na vsak način povedati, da potrebujemo več eh, jasnosti torej predvsem, kar zadeva eh, tudi odvisnost od Združenih držav Amerike. Torej, zakasnitve v zvezi z Galilejem eh, so nastale zaradi političnih razlogov. To je treba uh, jasno povedati. Nekatere države članice pa želijo uh, biti bolj odvisne od ZDA uh, iz kakršnih koli že razlogov. Vsi programi, seveda potrebujejo svoj čas. Vendar sedaj je postalo jasno, da je pri Galileju prišlo do določenih izgub, do določenih zamud, eh, ampak na vsak način eh, tega ne smemo opustiti, to, kar si želi proameriški lobby. Torej, želimo preprečiti privatizacijo dobičkov. Eh, v okviru uh, javnih naročil moramo skrbeti tudi za pre, prednost, uh, prednostno obravnavo podjetij skupnosti. Torej, podjetja iz območja skupnosti morajo uh, dobiti naročila iz investicij v okviru Galileja. In Galileo mora biti tudi vektor za emancipacijo Evropske unije nasproti Združenim državam in NATO. Hvala. Gospod Susa. Hvala, gospod predsedujoči samo nekaj besed. Želim povedati, da sem, si, sem pozorno prisluhnil eh, poročilom v zvezi z novim projektom in pravzaprav me veseli, eh, kar sem slišal, to je dejansko zelo pomemben projekt, vendar želim izraziti naslednjo skrb. In sicer zato, ker zgleda vse zelo birokratsko in komplicirano. In vsak napor ki se ga vloži, da bi naredili manj zapleteno upravljanje teh eh, projektov, bo dobrodošlo. Kaj ti ena od kritik, eh, ki slišimo strani evropskih državljanov, je ta, da so strukture tako nepregledne, tako zapletene in birokratske, da je to treba spremeniti. Nisem sicer za ta projekt, vendar pod pogojem, da eh, bo organizacija vsega tega čim bolj enostavna. In eh, želim povedati tudi nekaj v zvezi z eh, prisotnostjo parlamenta v upravnih strukturah. Mislim, da mora Evropski parlament odigrati veliko bolj pomembno vlogo kot doslej. Hvala. Ali želi komisija še kaj dodati, prosim? Thank you, Chairman. Thank you, <clears throat> members, for your remarks. Let me say a few words um, on this. Mogoče naj se nakratko odzovem na povedano. V trenutnih razpravah v svetu države članice niso naklonjene. Vloge, vlogi parlamenta v upravnem odboru agencije. To je razprava, ki jo morata voditi svet in parlament, tako da tukaj ne bi preveč izražal svojega mnenja. Kar pa zadeva vlogo komisije. Imamo trenutno razprave s svetom glede tega, kakšna bi bila vloga komisije v agenciji. Naš položaj, naše stališče je jasno. Odgovorni smo za upravljanje programov, kar pomeni, da moramo imeti tudi odličilni vpliv v odboru GSA, torej agencije, tako da lahko zagotovimo, da bo agencija delovala v skladu s programi, tako kar zadeva časovni okvir, kot tudi vsebino programov. Če ne bomo imeli odločilnega vpliva v agenciji, potem bo naše delo zelo težko. Zelo težko bomo projekte izvajale, izvajali v predvidenem časovnem in finančnem okviru. In zato ne moremo garantirati za posledice delovanja GSA. Mislimo, da države članice to razumejo. Vsekakor si želijo imeti tudi svoj vpliv na projekte, niso pa nujno pripravljene prevzeti odgovornosti za programe in če je kdo odgovoren za izvedo programov, je to komisija, zato potrebujemo tudi ustrezna urodja, zato da lahko izvajamo programe. Trenutno torej posteka razprava o tem, kaj odgovornost pravzaprav pomeni in kakšne pristojnosti mora imeti komisija, da zagotovi uspešno izvajanje programov. Kar zadeva strukturo upravljanja. Ne strinjam se s eh, pripombami, da je struktura zelo kompleksna. Bila je v preteklosti, trenutno je dokaj enostavna. Imamo običajno institucionalno postavitev pri ustreznih odločitvah, to sta svet in parlament v sodelovanju s komisijo, ker zadeva operativno izvajanje in odgovornost za to operativno izvajanje je ta izključno v rokah komisije, razen enega področja, to je področje varnostne akreditacije. Akreditacija vedno se vedno izvaja ločeno in samostojno od eh, same operativne izvedbe projektov, tako da nimamo problema z to vlogo znotraj GSA in odgovornost eh, držav članic se bomo potrebovali njihove varnostne službe za akreditacijo programov, ki se bodo izvajali na ozemlju posameznih držav članic. Menimo, da je to dobro, dober okvir in potrebujemo tudi neodvisno akreditacijo in zato tudi potrebujemo GSA agencijo. Agencija bo imela tudi varnostni center. To je zelo pomemben eh, del delovanja. Moral bo neposredno sodelovati z državami članice pri varnostnih vprašanjih. In prepričani smo, da bo to sodelovanje z državami članicami na tem področju ključnega pomena. Zagotoviti pa moramo, da bo agencija GSA tudi imela zadostno kadrovsko zasedbo, da bo izvajala svoje naloge. Vsi potrebujemo ustrezen nadzor, če želimo zagotavljati varnost sistema. Postavili ste tudi vprašanje glede, mislim, da je to vprašal gospod Godi, k čemu sodi Galileo in Egnos. Mislim, da je to zelo jasno programa sta programa Evropske unije in premoženje se steka v proračun Evropske unije. Na seznamu premoženja je tudi nekaj jedrskih enot in vse to bo vključeno v evropski proračun in to je nekaj novega, in precej obsežno, zato moramo zadeve ustrezno registrirati, jih voditi in upravljati. Jasno pa je, da so radionavigacijski satelitski programi last Evropske unije, Evropske skupnosti. think with that I have, uh, Chair, I have directly or indirectly answered. Mislim, da sem posredno ali neposredno odgovoril za vsa vprašanja. Na vsak način se veselim nadaljnih razprav z vašim odborom. Hvala. Eh, hvala in besedo predajam še enkrat poročevalcu gospodu Tošenovskemu. Ali želi kaj dodati? Hvala v razpravi smo slišali številne prispevke in v nadaljni razpravi v okviru odbora se moramo še podrobneje posvetiti posameznim vprašanjem. Mislim, da ne, sedaj ni mogoče nič eh, dodati. To, kar je bilo povedano, eh, je treba upoštevati potem v poročilu in v nadaljnih razpravah. Hvala tudi komisiji za prizadevanja, da čim bolje reši to težavno situacijo. Hvala. S tem, torej, kar zadeva to četrto točko dnevnega reda, bodo kmalo sledila nadaljne pogajanja in razprave. Galilejo je zelo pomembna tema in mnogo kolegov je govorilo o tem, tako da bi bilo mogoče dobro, če bi eh, predvideli neko tudi konkretno dodatno razpravo o tej temi. Mogoče bo dnevni red kdaj do, do tudi dovolil. Ravno zdaj v času, ko nimamo toliko predlogov za eh, posamezna poročila, bi lahko predvideli nek tak sestanek oziroma točko na sestanku, kjer bi se posebej posvetili temu projektu Galileo. Hvala. Eh, S tem smo pravzaprav za danes eh, končali dnevni rit, to je zelo razveseljivo. Hvala za zelo disciplinirano razpravo. In če bi nam uspelo eh, združiti tu v dvorani vse koordinatorje, bi lahko seveda že prej opravili tak sestanek. Jaz eh, ne bi imel nič proti. Predlagam petminutni odmor in v odmoru bomo. Eh,